pisna izjava 42, leta 2015 o investicijah. V otroke je tu zapisano, ne vem, ali je to pravilno, po nemško pravi predsednik. Skratka, gre za dokument avtora Antonija Lopeza iz Turis Whitea in desetih drugih podpisnikov je prejela 28 skupnih podpisov in je s tem tudi zve, ustrezno večino Eh, parlamenta potrjena, v skladu s poslovnikom bo ta izjava v, skupaj z imeni podpisnikov objavljena v zapisniku današnje seje in tudi posredovana naslovnikom. V